rasti zaposlovanja, ustvarjanja novih eh, delovnih mest in zato prosim, da nas jutri vsi podprete. Hvala lepa, gospa Koraca Bild. Hvala vsem kolegom, ki so sodelovali pri tej razpravi. Razprava je zaključena. Glasovanje o tem poročilu bo potekalo jutri opoldne. Sedaj pa smo pri naslednji točki na današnjem dnevnem redu. To je poročilo Le Grip. Nanaša se na carinski zakonik Unije. Prosim poročevalko, da spregovori najprej. Štiri minute bo imela gospa Le Grip. Hvala, gospa predsedujoča, predsedujoča, gospod komisar, dragi kolegi, tu smo se sestali zato, da bi obravnavali besedilo o carinskem zakoniku Unije. Tu imamo tudi predloge sprememb po trialogu. To sem vodila z vašo službo, gospod komisar, tudi s predsedstvom sveta. Sem se pogovarjala od maja naprej. Hvala vsem te pogajalske ekipi, zlasti hvala predsedniku Malcolmu Harborju v odboru za trgovino. Res je delal zelo dobro. Hvala direktoratu Taksud, vsem službam, ciprskemu jirskemu predsedstvu. Vsi so se res potrudili za to, da bi delali intenzivno. Smo delali nekaj mesecev in mislim, da smo sedaj skupaj prišli do učinkovitega konsenza. V odboru za notranji trg je potekalo glasovanje 29. maja in to glasovanje je potrdilo, da je bilo vse soglasno sprejeto. Carinska unija je pravi kapital za Evropo, jo srčijo temeljnega projekta že od same zasnove, že vse od rimske pogodbe. To je stebr, na katerem počiva delovanje notranjega trga, na katerem deluje toliko politik skupnosti. Uspeh in učinkovitost sta zelo pomembna za vse evropske države. S to reformo, upam, da bomo jutri številni glasovali o tem, s to reformo naj bi sprejeli evropsko carinsko zakonodajo in s tem bomo res posodobili stvari. Kajti ta današnji carinski zakon, ki je star več kot 20 let, kolegi, prosim, da razmislite o velikih premikih, ki smo jih imeli v zadnjih 20 letih. Globalizacija se je pospešila, okrepila so se komercialne izmenjave, vse več je tehnološkega napredka. Tu vidimo veliko razvojev glavnih izzivov. Tu gre za različne tehnološke izzive, gre za teroristične izzive, imamo zdravstvene nevarnosti, potem imamo tu napredek pri ponarejanju, pri tihotapljenju in tako naprej. Posodabljanje, poenostavljanje, pragmatičnost, fleksibilnost prilagajanja držav. To so glavne besede pri tej reformi carinske zakonodaje. Želeli smo se obrniti k podjetjem, zato da bi jim ustvarili boljše okolje. Gremo na vzgor. Nekatere prakse izginjajo v državah članicah, pa še vedno je treba upoštevati sodobnost in učinkovitost te izzive. To so bile naše ambicije. Med velikimi dogodki v besedilu bom omenila le najpomembnejše, to imamo recimo to, da imamo carinsko okolje brez papirja. Imamo konkretne prednosti, ki so povezane s statusom sprejetega pobleščenega gospodarskega subjekta. Podjetja imajo lahko to več enostavnosti pri delovanju. Potem imamo lahko tudi več izmenjav na podlagi zaupanja med gospodarskimi subjekti in carinskimi službami. Prav tako bomo jutri Evropski carinski uniji dali orodja, zato da bo bolje sodelovala s strokovnjaki in kolegi izven Evrope, carinskem okolju, ki je vedno bolj globalno, svetovno, zlasti preko izvajanja mehanizmov zemnega priznavanja. Dodala bi še nekaj k temu seznamu. Tu imamo velike premike. Imamo sklajeno reformo začasne hrambe blaga, zato da bi imeli več fleksibilnosti pri pretoku blaga za gospodarske subjekte. Poleg teh urodij pa moramo napredovati imamo zakonodajni proces reforme carinskega zakonika od leta 2008, smo imeli krizo, potem smo imeli finančno-gospodarsko krizo, tako da se administracija ukvarjala s tem. Sedaj pa se bližamo cilju. Smo blizu trenutku, ko bo besedilo sprejeto. Tu gre za prenovitev carinske unije. O tem bomo glasovali, tako da potrebujemo pravo delo, zato da bi konkretno začeli izvajati določbe, ki jih želimo skupaj imeti, o katerih smo skupaj odločali z državami, s komisijo. To je veliko izziva za našo celino, notranjemu trgu in vsem akterjem. Moramo dati vsa orožja, vse orodje, zato da se soočijo z globalizacijo. Smo del tega. Ne smemo pozabiti na naša načela. Zagotoviti moramo raven zaščite, ki bo na visoki ravni na našem notranjem trgu, za naše potrošnike. 21. stoletje moramo stopiti zelo trdno in odločno. Če mi dovolite, predsedujoča bi ostrajala na nečem. Gre za izvajanje zakonika v prihodnih tednih in mesecih. To bo vse tako pomembno kot glasovanje, ki bo potekalo jutri. In potem bomo imeli vse to delo po glasovanju. Tu imamo okvir in pragove za komisijo in za carinske službe. Menimo, da bo to najbolje za evropsko carino. Ampak zato je ključnega pomena, da pri pripravah vseh tehničnih določb, vseh po konkretnih praktičnih podrobnosti, pri katerih lahko včasih vidimo, da so podrobnosti najpomembnejše, tu moramo uplesti vse zadevne akterje. Vse moramo pridružiti, imeli, imeti moramo popolno preglednost v tej razpravi in v pogovorjih, zato da bo imeli optimalne rezultate, ki bodo dobre za vse. Ne dvomim, gospod komisar, da ste te smernice že prenesli vašim službam, strokovnjaki iz držav bodo delali na enak način. Upam, da bomo vsi delali skupaj, zato da bomo to izvedli. Hvala. Merci, madame Le Grip. Hvala, gospa Grebi, Grip. Sedaj pa pozdravljen gospod komisar Šemeta, prosim, beseda je vaša. Hvala, gospa predsedojoča, gospa poročevalka, poslanci. Nova uredba Evropskega carinskega zakonika, ki jo obravnavamo danes, je pravi izgled tega, kako učinkovita so lahko pogajanja med institucijami. Tu bi še zlasti počastil gospoda Harborja in gospoda Grip za pozitivno doseganje rezultatov in za trdno delovanje pri doseganju prvotnih ciljev, kajti tu smo imeli pri prenovitvi tudi časovne omejitve, zato da bi imeli uravnotežno lizbonizacijo posodobljenega carinskega zakonika. Številne službe so menile, da to ne bo izvedljivo v tako kratkem časovnem obdobju. Še več, tu je bilo veliko vprašanj, ki so bila precej težavna. In to smo potem rešili. Za vse tri institucije je bilo to pozitivno in sicer imamo to začasno hrambo ali pa celo jamstva. Nasplošno lahko rečemo, da je sedajni končni produkt boljši kot prvotni. Naj poudarim tri temeljne načela, ki so včasih pozabljena. UCC je določen, glede na zakonodajo, ki se sedaj izvaja, najprej imamo pravno gotovost. To imamo v temeljem aktu, kjer krepimo skupna pravila. Tu bomo jasno podprli enotno in pravilno izvajanje skupnega zakonika. Tu bi rad poudaril izboljšno ravnoteže med potrebami potem, da izpolnjujemo naloge carine, po drugi strani pa moramo imeti tudi zanesljive trgovce, drugič. Še posebej smo se sredotočili na to, da bi imeli okolje brez papirja v zakoniku in tudi v carinskem okolju. To je ključnega pomena glede na sedanjo pravno situacijo, ker to ni pravilo in se to tudi ne izvaja enakomerno. Komisija pričakuje, da bo poenoteno izvajanje prihranilo na času za trgovino. Tretjič. Videli smo potrditev potrebnega partnerstva med carino in legitimnim trgovanjem. To je odraženo v večividnosti glede na status pooblaščenega gospodarskega subjekta, glede na vse prednosti, ki izhajajo iz tega ponovno. To je nekaj, glede česar se vsi strinjamo, ampak danes to ni tako jasno odraženo v zakonodaji, ki uveljavi pri tem novem zakoniku bomo imeli močno pravno podlago za to, da bi še naprej spodbujali izvajanje tega partnerstva v prihodnih letih. Končno ne smemo pozabiti na to, da moramo pri tem zakoniku iti iz temeljnega akta na izvajanje. Lahko vam zagotovim danes, da bo komisija obveščala parlament o pripravljalnem delu, o prihodnih delegiranih in izvedbenih aktih. Komisija je zavezna temu, da bo vključila v delo tudi države članice, tudi strokovnjake za trgovino, da bomo delali pregledno pri teh posvetovanjih v tem procesu. Hvala, gospod komisar. Sedaj pa je na vrsti gospod Muskardini oziroma gospa Muskardini z odbora za mednarodno trgovino. Hvala, gospa predsedujoča. Gospod komisar, končno parlament izvaja to reformo, zato da bi rešil neravnovesje za tiste, ki delajo v carinskem sektorju na notranjem trgu. Kajti ta neravnovesja so škodovala evropskim potrošnikom in tistim, ki delajo v tem sektorju. Večkrat smo rekli, da ne moremo imeti delujočega enotnega trga, vsaj pravilno delujočega, ne, če imamo različna pravila na različnih mejah, če imamo različne časovnice, če imamo različne sisteme delovanja, če imamo različne gospodarske subjekte, nekateri so učinkoviti, drugi ne, če imamo razlike pri DDV-ju, če imamo težave, ki ločujejo sever od juga Evrope, če imamo različne stopnje DDV-ja v različnih delih Evrope, s tem širimo vrzel. Kaj pa potrebujemo? Potrebujemo enotni trg, ki bo šel v smeri pomoči podjetjem in državljanom. To pa se ne bo zgodilo, dokler ne bo imeli poenotenega carinskega zakonika. Upajmo, da se bo to hitro izvalo in da bomo razrešili zaostanke, da bomo pomagali državljanom Evropi, da bomo spodbudili gospodarsko rast in proizvodnjo, kajti to je bilo okrepljeno s vsemi prednostmi in vsem, kar smo videli v preteklosti. To potrebujemo. Hvala sedaj pa politične skupine. Najprej gospa Jazlovecka v imenu Evropske ljudske stranke. Dve minuti imate, prosim. Hvala, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Dokument, ki ga danes ne obravnavamo, ni le temeljni pravni dokument za carinsko unijo, ampak mora biti to obravnavano tudi kot instrument večanja privlačnosti naložb na notranjem trgu. Poročilo. Evropski parlament povdaja cilje in sicer gre tu za poenostavljene pravil, gre za ustvarjanje dobrih pogojev za podjetnike. Carinska unija je pomemben del notranjega trga. In le, ko bomo to pravilno izvajali, bo trg deloval s polnim potencialom. Poročilo povdarja potrebo po enotnem izvajanju zakonika v vseh državah članicah. Zato bi si želeli, da bi vse države uporabljali elektronsko izmenjavo podatkov med carinskimi službami in podjetji. Tako se bomo lahko izognili podvajanju postopkov, kar bi lahko oviralo gospodarsko delovanje v Evropi. Imamo tudi izjeme pri pravilih. To pa se mora izvajati le v izjemnih primerjih. Prav tako bi morali podpreti idejo, ko spelo grip, da bi ustvarili sistem, v katerem bi podjetniki zagotavljali podatke carinskim službam le enkrat. To bo omogočeno s posodobljenimi podatki informacijskimi sistemi. Tako bo vse lažje. Istočasno pa bo nadzor na višji ravni. Potem vidimo tu še en predlog in sicer, da bi imeli pravila glede pooblaščenih gospodarskih subjektov. To bo omogočilo zanesljivim subjektom, da bodo uporabljali sistem tako, da bodo delovali skladno s pravnimi določbami. Mislim, da je pomembno tudi to, da bodo da se poročevalka ne osredotoča le na prilagajanje določb iz bonski pogodbi in posodabljanju carinskih pravil, ampak da je carinska unija obravnavana kot zelo pomemben instrument za konkurenčnost notranjega trga. Poenostavitev je zelo pomembna za podjetnike dolgoročno. To bo pozitivno vplivalo na rast Evropske unije. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Rapti v imenu socialistov. Gospa predsedujoča, hvala lepa. To je res pravi čas za posodabljanje carinskega zakonika. To poročilo je prišlo v pravem času. Z gospodjo Grip smo delali odlično, izdelala je odlično besedilo. Malcolm Harbour, predsedojoči v odboru za mednarodno trgovanje, je odlično vodil razprave, tako da smo imeli uravnoteženo delo in to je privedlo do zelo dobre zakonodaje. To bo pomagalo državljanom Evropi. Zelo pomembno je, da državljani Evropi razumejo, da je ta zakonodajni akt sicer zelo tehničen, ampak je to nekaj, kar bo pomagalo neposredno državljanom. S to zakonodajo bodo stvari lajše. Podjetja bodo delala lajše v časih krize. Zaščititi moramo podjetja na najboljši, najbolj učinkovit način tu v teh časih krize imamo ta zakonodajni akt, tako da bomo res pomagali državljanom, ko bomo slišali vprašanja, kot recimo, kako je s pretokom nevarnega blaga. Nekaj moramo storiti glede tega in to počnemo. Zavedamo se, da obstajajo neravnovesja. Države morajo posodobiti svoje sisteme. Sedaj si bodo države lahko vzele čas, zato da se bodo uskladile, ampak v teh državah kjer je že prišlo do napredka, bodo lahko šli naprej z izvajanjem dobrih praks. Druge države pa bodo lahko prekopirale storjeno. To so zelo dobre časi za Evropski parlament in to bo res pomagalo vsem. Govorili smo o tem, govorili smo o izvajanju enotnega trga, ki bo dobro deloval. Hvala. Sedaj pa gospod Rinaldi v imenu liberalcev. Hvala lepa. Pridružujem se kolegici Rapti. Tudi gospa Muskardin ima prav. Predsedujoča, zdi se, da je to tehnično, ampak to lahko pomaga podjetjem in državljanom na pravi način. V italijanščini imamo besedo dogana za carino. To izhaja iz perzijskega jezika, iz divana, iz kavča ker so se ljudje usedli in čakali, pravzaprav čakali so na stvari, ki so stale in sedaj tudi podjetja čakajo in to stane. Podjetja ne vedo, koliko bo to stalo. Tu imamo upravno breme. To stane veliko. Tudi veliko časa se porabi za to. Včasih to traja cele tedne, preden podjetja lahko dobijo blago če čakate na nek tovor ali pač se, če ste mogoče državljan in čakate na neko pošiljko. To traja. Tako da bo ta carinski zakonik nekaj zelo pomembnega. Mislim, da je bilo naše delo v parlamentu zelo dobro. Imeli smo triolog, izhajali smo iz glavnih točk, s tem smo popravili prvotni predlog, res smo poudarili računalniško tehnologijo. To je nekaj, kar bo stvari poenostavilo, stvari bodo bolj dostopne, cenejše, imeli bomo bolj enostaven sistem, brez izjem. Razen, če bomo imeli specifične izjeme zaradi posebnih razlogov začasno. Ampak kaj je pomembno, da imamo en sistem za 28 držav članic? Sicer pa drži to, kar je rekla poročevalka. imeli bi večje vrzeli. Te vrzeli bi se večale med tistimi, ki vodijo in tistimi, ki zaostajajo. Sedaj pa rešujemo to situacijo vrzeli. Potem imamo tudi drugačne ureditve, ko gre za začasno hrambo. Poskrbeti moramo za to, da ima carina dostop do blaga, ki je mogoče sumljivo in mislim, da bi bilo dobro, če bi lahko preučili vsega, to idejo, ki jo je predstavil odbor za mednarodno trgovino, da bi imeli skupno pilotno namensko skupino, ki bi se ukvarjala s tem, kar mora Unija početi, da bi imeli skupno carinsko enoto, da bi imeli organ za enotni trg v tistih državah, še posebej v tistih, ki so na meji s tretjimi državami. Tako da moramo poskrbeti za to, da imamo podobne vezi preostalem delu Evrope. Včasih je bolje za vse, če imamo več Evrope, ampak treba je začeti s carinskim zakonikom. Sedaj pa gospod Bielan v imenu konzervativcev. Hvala lepa, enotni trg bi moral zagotoviti koherentno zakonodajo za trgovino v skupnosti. Carinska zakonodaja je pomemben del tega dela. Enotnost je pomembna. Prav tako posodabljanje, s tem bomo povečali konkurenčnost Evropske unije v odnosu do preostalega sveta. Zauzemamo se za poenostavitev carinskega zakonika, zato da bi se izognili podvajanju postopkov, ki so povezani s gospodarskimi subjekti. Potrebujemo enotni elektronski sistem, s tem bomo zmanjšali stroške za gospodarske subjekte, s tem bomo tudi pozitivno vplivali na cene blaga. Ko so cene nižje, je to v interesu potrošnikov jasno moramo predeliti, kakšen je status povlaščenih gospodarskih subjektov, tako da ti lahko uporabijo se te poenostavitve. Lahko prihranimo na času, tudi če bomo uredili začasno hrambo, če bo vse poenoteno. Sedaj je to treba predstaviti dvakrat. S tem se postopki le podaljšujejo. Potem moramo imeti jasne in natančne dokumente, zato da se bo to razumelo zlahka. Hvala. Hvala. Sedaj pa je na vrsti gospa Gebhardt, prosim. Hvala lepa, gospod predsednica. Cilj reforme Evropskega carinskega zakonika je bil, da bi poenostavili carinske postopke in jih posodobili za podjetja, da bodo lažji za podjetja in eh, želeli smo jih prestaviti tudi na elektronske postopke. In to je bil dober pristop Evropske komisije. In eh, te, ta pristop smo v parlamentu močno pozdravili. Vendar pa so bile v predlogu uh, nekatere točke, ki gredo proti tem ciljem. Tukaj imam v misli še zlasti ureditev, uh, ki zadeva pravila o poreklu, po preferencionalnem poreklu blaga. Komisija tukaj predlaga tako ureditev, ki bi imela uh, neposredne posledice za promet med EU in tretjimi državami. In uh, to izpodbija pravzaprav vse tisto, kar je bilo doseženo z večletnimi, večletnim delom in kar, je zagotovi, kar so zagotovile tudi sodbe Evropskega sodišča. Pri carinjenju se dogaja, da imamo določene sezname, obvezne sezname, ki eh, bi se jim lahko ognili. In tukaj se zahvaljujem gospe Legrip, ki je sicer na začetku nekoliko omahovala, ampak potem je tukaj razumela, da je treba ta vidik drugače oblikovati. Mislim, da smo s tem sedaj pripravljeni uh, Eh, oziroma našli kompromis v eh, pogajanjih s svetom. Lahko bi sicer šli še dlje, vendar pa je ta kompromis sedaj izvedljiv in te, ti eh, cilje, ki jih je predlagala um, komisija, lahko s tem resnično dosežemo. Zato bomo mi to poročilo podprli in upam, da se bodo ta pravila kmalo tudi izvajala v praksi, tako da bo cerinjenje delovalo boljše in na lažji način. Hvala. Hvala. Sedaj pa gospod Koferati. Grazie. Hvala, predsedujoča. Kot smo že slišali strani drugih kolegov, smo prišli do predvsej vsebinsko pozitivne rešitve. Seveda, pot ni bila lahka. Rezultat je možen, prav zaradi dela pročevalke. Sodelovala je z različnimi političnimi skupinami. Mislim, da je pomembno, da da uredimo pooblaščenega gospodarskega subjekta. Ta status mora temeljiti na poenostavitvi, ampak tu moramo ohraniti predhodno obstoječo varnost. Ko smo pravkar slišali strani Evelin Gebhard, je pomembno, da poštevamo tudi nepreferencialno poreklo. To je treba urediti pri dokončni obliki. To je zelo pomembno. To je neka prehodna točka. Ne gre za konec poti. Kaj ti cilj je ta, da bi imeli konkretno sledljivost kakršnega koli produkta, s katerega koli dela sveta. In kaj bi omenil na koncu gospod komisar, morali bomo okrepiti nadzor in kontrolo strani komisije, kaj ti tu moramo upoštevati enotnost, vedenje, vire, ki jih imamo na voljo. Zaenkrat nimamo pa polne sledljivosti v carinskem sistemu in potrebujemo sistem, ki bo deloval zelo dobro. Carini moramo naložiti vedno pomembnejše naloge, ampak kar zadeva te naloge, imamo tu tudi intelektualno lasnino, imamo varnost, boj proti goljufiji. Vse to so naloge, ki se lahko izvajajo, če bodo vsi delovali dobro eden za drugega, ko bodo težave ki mogoče niso zlahke predvidljive, potreba se reševati. Včasih potrebujemo tudi kazni, recimo, če se kršijo pravila ali pa če se uporabijo veri. Takrat, ko je treba opredeliti takšno goljofivo vedenje, vaša vloga je povezana s tem. Začne se tu, ampak potem imamo tudi standarde, ki jih moramo izvajati na najboljši mož način. Hvala, gospod Koferati. Sedaj pa se začenja postopek HDI. Najprej bo na vrsti gospa Kumi. Eh, hvala lepa, ja, predsedojoča. Eh, čestitke eh, kolegici Le Grip, poročevalki. Eh, zelo sem eh, zadovoljna z. Eh, to, um, s tem novim predlogom carinskega zakonika Unije, ki je sedaj prilagojen z Lizbonsko pogodbo in z vsemi zakonodajnimi spremembami, ki so bile od takrat sprejete. Zelo pomembno je, da se to uveljavi v vseh državah članicah, če želimo zagotoviti. Um, Eh, uspešno delovanje notranjega trga. Prizadevam si tudi za eh, vse, kar bo pripomoglo k eh, rasti in pa večje konkurenčnosti in torej vse ideje, ki se tu nahajajo. In prav tako tudi vprašanje gospodarskih akterjev se mi zdi pomembno in pomembno tudi eh, to, da ne smemo eh, vsega reševati z delegiranimi akti. Hvala lepa. Gospa Rojtova. Děkuji. Eh, já se také chci vyjádřit. A... Hvala za besedo. Uh, ta uh, nov um, spremenjen eh, carinski zakonik unije je resnično modern dokument, ki bo uh, omejil um, birokratske postopke in ki bo tudi omogočil, da se bo veliko več postopkov lahko na elektronski način uh, urejalo. In prav tako bo tudi to poenotilo postopke med različnimi državami članicami uh, in na ta način omogočilo uh, akterjem v različnih državah veliko enostavnejši način trgovanja. To bo tudi omogočalo carinskim oblastem veliko bolj ustrezen in učinkovit nadzor. Ta zakonik tudi uvaja eh, časovnico, ki eh, je zavezojoča za eh, carinske organe in tudi to je ključnega pomena za izvajanje. Uh, Gospod Harbour, hvala lepa predsedojoča. Kot predsedojoči tega odbora se še posebej zahvaljujem kolegici eh, Le Grip in vsem poročevalcem v senci in eh, vsem, eh, ki ste dejavni v tem odboru. Zelo veliko dela je bilo uloženega v ta predlog. In zahvaljujem se tudi irskemu predsedstvu, čeprav to ni prisotno, za njihovo delo. Uh, zlasti v luči vseh razprav v zvezi z delegiranimi akti in pa izvedbenimi akti In eh, to niso samo tehnična vprašanja, to so tudi politična vprašanja. In zato bi se zahvalil tudi eh, vam, eh, komisar, in vašem, vaši ekipi, ki jo vodi gospod Salinski. In zahvaljujem se vam torej zato, da se strinjate, da je treba končati z boljšo direktivo, kot je bila tista, s katero smo začeli. Pravkar smo imeli razpravo o direktivi o storitvah in to je vprašanje, s katerim se ukvarjamo že od leta 2000 od šest eh, glede eh, carine. Eh, tu mislim, da je pomembno, da si pridadevamo za izvajanje tega novega carinskega zakonika in da to umestimo zelo jasno v politični kontekst in da pritisnemo na države članice, da bodo to resnično izvajali. To je ključnega pomena za delovanje notranjega trga in prav tako je ključno za um, potrošnike in za državljane, eh, kot je eh, bilo že rečeno, so vsa vprašanja povezana, povezana z goljufijami, eh, tudi vprašanja, ki zadevajo ne samo sarinske organe, ampak tudi državljane. Zato se zahvaljujem vsem za upravljeno delo in veselim se, da bo jutri pristojen odbor to tudi potrdil. Hvala lepa. Mrs. President. Komisar Šemeta. Eh, hvala lepa. Zelo um, visoka raven uh, zanimanja za carinski zakonnik eh, Unije uh, kaže na to, kako pomembno je to ne samo za posle, temveč tudi uh, za uh, družbo. To je tudi pomembno za vsako politično področje na področju carine. Um, je, uh, vprašanje um, posodobitve zakonika prvi korak, ki gre uh, v smeri izvajanja in uresničevanja ciljev za 2020. To bo omogočilo uh, bolj stabilno, uh, bolj učinkovito carinsko unijo za Evropsko unijo. Mislim, da bo ta posodobljena različica carinskega zakonika omogočila boljše izvajanje carinskih storitev in s tem tudi eh, boljše varstvo naših eh, državljanov. Lahko se bomo eh, zanesli na carinske organe, da bodo še naprej opravljali svoje diskretno in ključno delo in sicer sedaj še na bolj učinkovit način. Eh, zahvalil bi se eh, gospe Legrib, gospodu Harvorju za odlično opravljeno delo. Eh, tudi poročevalcem v senci bi se zahvalil za njihovo delo, kajti to je bil zelo zahteven dosje, zelo tehničen dosje in zadovoljen sem, da ste našli kompromise Eh, na tako pomembnem področju, kot je carinska zakonija. Hvala lepa za vaše prijazne besede. V imenu kolegov sedaj pa dajem besedo poročevalki gospele Grip. Hvala lepa, predsedujoča. Sedaj se tudi sama e, zahvaljujem vsem e, kolegom, ki so se izrazili v tej razpravi, e, kakovost naših izmenjav. Torej, vse to kaže na zelo visoko raven zanimanja, ki ga imamo za posodobitev, izboljšanje carinskih postopkov in pa Mm, izboljšanje tudi delovanja eh, Carinske unije. Vsi vemo, da eh, je to ključnega pomena za rast in za konkurenčnost eh, naših gospodarstv v Evropi. Veliko kolegov je govorilo o tem, da potrebujemo enoten sistem za 28 držav članic in povsem se strinjam s tem, to sem tudi že večkrat ponovila da je to resnično ključnega pomena in da eh, moramo eh, čim bolj poenostiti postopke naših carinskih organov. Eh, torej, tu so ključne besede resnično poenostavitev upravnih bremen tako za podjetja kot za um, državljane in na ta način lahko tudi izboljšamo konkurenčnost eh, evropskih podjetij in evropskih gospodarstv. Želela bi zaključiti svojo intervencijo s tem, da ponovim to, kar so povedali že nekateri kolegi. Eh, morda eh, se vprašanja, ki so povezana s Carinsko unijo, eh, zdijo zelo tehnična, zelo suhoparna, zelo nezanimiva, ampak po 18 mesecih parlamentarnega dela eh, ugotavljam, da to sploh ne drži. Carinska vprašanja so v osredju vseh gospodarskih, pa tudi finančnih interesov naše unije. Seveda je ključno, da se pobira zniža carinske eh, dajatve, ampak po drugi strani gre tudi za varstvo interesov naših državljanov, naših potrošnikov eh, in njihova varnost mora biti eh, zaščitena in zagotovljena v svetu, kjer je vedno več goljufi in vedno več mm, groženj. Torej, zato se zahvaljujem tudi za uh, sodelovanje vseh kolegov in uh, delo, ki je pred nami, je uh, še posebej pomembno in upam, da bo parlament še naprej zelo budno spremljal uh, nadaljevanje našega dela. Hvala lepa, gospa Le Grip. Spoštovani kolegi, glasovanje o, poroči, o poročilu Le Grip bo jutri ob 12. S tem zaključujemo to sejo in nadaljevanje.